Ja, schönen guten Morgen, liebe. Dobro jutro, dragi kolegi, drage kolegice, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas pozdravim na današnjem sestanku odbora za kulturo. Nadaljevali bomo z našim delom in z veseljem bom pozdravila tudi predstavnika računskega sodišča, gospoda Kozlovsa. Moram povedati, da smo zelo tesno sodelovali tudi v zvezi z eh, kanalom Euronews, sodelovali smo tudi z odborom za proračunski nadzor. Mislim, da jih danes ni tukaj, pa smo jih vseeno povabili na naše zasedanje. Se pravi, že aprila smo imeli skupno zasedanje z odborom KON glede lasniške strukture kanala Euronews. No, danes nam bo pa predstavil gospod Kozlovs, kako komisija nadzira in spremlja podporo kanala Euronews. Mi bomo pa seveda preverili, ali je financiranje kanala učinkovito in pregledno in če dejansko sploh izpolnjuje mandat, ki mu ga je podelila Evropska unija. Potem pa bomo imeli seveda tudi še čas za vprašanja in odgovore. Komisija je tudi z nami in bo lahko se odzvala na določena vprašanja. Sedaj pa bom dala besedo kar našemu gostu, da nam predstavi hitri pregled. 10-15 minut imate na voljo, gospod Kozlos. Hvala za besedo, predsedojoča. Najprej bi se seveda rad zahvalil predsedojoči odbora, da je spok to točko vključila na dnevni red. Poleg tega pa sem tudi vesel, da je povabila na naš sestanek tudi člane odbora KONT. Danes sem prvič pravzaprav v, uh, z vami v novi strukturi in zato bi želel, zraviti to priložnost in vam seveda čestitati za vašo izvolitev in seveda vam bomo v naslednjih petih letih tudi pomagali. Nekaj besed o meni, sem član sodišča in delam v četrti zbornici, ki je odgovorna za notranji trg, pa tudi za vprašanja upravljanja. Poglejmo si sedaj ta hitri pregled nekaj o značaju tega dokumenta in časovnici hitrega pregleda. Ta pregled nakazuje dejstva, ki temelijo na osredotočenih konkretnih vprašanjih in problemih. Poleg tega hitri pregled po potrebi vključuje tudi analizo. To je seveda zelo pomembno. Hitri pregled ni presoja, ni revizija. Mi samo analiziramo različne povezave med kanalom Euronews in komisijo, ugotavljamo, ali obstajajo pomankljivosti, o katerih se bomo tudi pogovarjali kasneje. Moram pa tudi povedati, da seveda zelo dobro sodelujemo s. in komisijo, za sisteme, ki jih je vzpostavila Yeah. Ja. Ja. Evropska unija svojo podporo utemeljila na tem, na Euronews na področju reširanja informacij odraža vrednote Evropske unije. Sedaj nova finančna uredba nima teh določb, ki bi utemeljevale takšno podporo na teh načeljih. Komisija pa vseeno pravi, da kanal Euronews opravlja javne storitve na področju obveščanja. Ampak. Države članice seveda pravi, da to ni neka javna storitev, to pa z drugimi besedami pomeni, da Euronews ni dostopen vsem državljanom Evropske unije. Also, uh, out, uh, that... Poleg tega smo tudi ugotovili naslednje. Sredi pomankanja uradnega mehanizma usklevanja s komisijo je prišlo tudi do določenih pomankljivosti. Sicer je več DJ-ev, DJ Connect, recimo sedeluje z Euronewso, pa tudi drugi, ampak ker ni nekega uradnega mehanizma usklevanja med različnimi generalnimi direktorati, tudi ni dovolj preglednosti pri finančni podpori kanalu. Vse to pa tudi vpliva na odgovornost oziroma njeno pomankanje. V okviru našega dela smo tudi proučili številne zunanje revizije, ki jih je komisija naročila za vodenje in spremljanje dejavnosti kanala Euronews zunanje revizije so nekaj dejale glede mehanizma za stroške na enoto. Pravijo, da ni dovolj analitičnega računovodskega sistema. Glede merjanja občinstva in glede ostalih kazalnikov obstajajo tudi določene omejitve, kar pa seveda dejansko pomeni določeno odstopanje med stroški na enoto in dejanskimi stroški. Evropska komisija pripravlja tudi določene kazalnike za merjanje ciljev kanala Euronews, ki so zapisani v samem okvirnem sporazumu, ampak komisija pa ni spostavila sistema za preverjanje tega poročanja in ne povezuje uspešnost in smotrnost letnega financiranja z dejavnostmi. Kaj to pomeni? Kanal Euronews komisiji redno poroča o svojem delu, nismo pa našli nobene konkretne povezave med temi poročili in analizami ter letnimi odločitvami o financiranju, ki jih sprejme komisija. Zato se poteka zelo priložnostno, ad hoc in sicer na podlagi formalnega kontrolnega nadzora. Na hitro sem vam predstavil hitri pregled, prijeli ste tudi dokument, ki je veliko bolj temeljit. Še enkrat najlepša hvala, da ste me povabili na vas sestanek in sedaj se že veselim razprave. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev, gospod Kozlovs. Sedaj bom dala besedo članom za morebitna vprašanja. Tudi komisija se lahko vključi v razpravo. Najprej besedo dajam koordinatorjem za dve minuti potem pa ostalim še za eno minuto. Sedaj bom da pozdravila tudi Moniko Holmajer, ki je predsedujoča odbora za proračunski nadzor. Bi se mi rada pridružila tukaj na govorniškem odru, oziroma boš rajet kar tam, kjer te nihče ne vidi. Mihajla Žortrova, izvoli. Hvala za besedo. Najlepša hvala tudi za predstavitev. Predstavitev je zelo temeljita, zato sem res vesela, da ste se tako potrudili. Upam, da sem dobro razumela vašo predstavitev. Dejali ste, da Evropska unija financira organizacijo, se pravi kanal Euronews ki je v večinski zasebni lasti, da je to problem. Tako sem jaz razumela vašo predstavitev in to je tudi treba upoštevati pri samem financiranju. Ampak ni pa jasno, ali kanal Euronews dejansko izvaja storitve, ki jih je dejansko izvajal. Se pravi, šivaša analiza je bila bolj finančna in operativna in ne vsebinska. Zato moram tudi povedati, da pogrešam priporočila. Sicer imate neke zaključke, v katerih ste povzeli pomankljivosti kanala Euronews, to je jasno pogrešam pa priporočila za odpravo teh vrzeli in pomankljivosti. Morda boste potrebovali še dodatne študije. Po mojem mnenju pa je največji problem lasniška struktura in tudi to, da države članice na kanal Euronews ne gledajo na televizijsko hišo, ki predvaja javne storitve. Gre za zasebni gospodarski subjekt, ki ni predmet evropskega nadzora. Se pravi, ali lahko tudi v ta namen pripravite določena priporočila. Hvala za to vprašanje. Na začetku svoje predstavitve sem še povedal, da gre za pregled in analiza je tudi proizvod pregleda. Vse temelji na dejstvih. In seveda naši zaključki temelijo samo na analiziranih dejstvih. Mi vam pa na takšen način lahko zagotovimo še dodatne informacije, na osnovi katerih se odločate kot organi proračunskega nadzora. Kot sem že dejal, smo si pogledali trenutne povezave med komisijo in kanalom Euronews. To je bila tudi prošnja sedaj moramo se ga prisluhniti. Tudi obravnava. To pa seveda ni povezano z vprašanjem, ali je model, ki smo ga izbrali, mirodajen ali pa ne. Pri računskem sodišču sedaj tudi analiziramo možnost in potrebo dodatnih presoj na področju audiovizualne politike. Uh, To je seveda tudi zelo pomembno. Vse sedaj pripravljamo pri računskem sodišču. Nimam pa za vas še dodatnih informacij. Bi bil pa zelo vesel, če bi nam komisija še kaj povedala o korakih, ki jih je sprejela. Äh, Hvala. Sedaj bom dala pa besedo še Moniki Holmajer. Hvala za besedo. Moje naslednje vprašanje se navezuje ne samo na analizo, ampak tudi na posledice. Če se pogledamo samo proračunsko vrstico, potem vidimo, da je velik del namenjen kanalu Euronews. Ampak kanal je v zasebnih rokah, to pa tudi pomeni, da če smo na zasebnem trgu, imamo tudi ostale, ki se potegujejo za ta znesek. Ampak zdi se, da tukaj sploh nimamo nobenih tekmecev. To je samo kanal Euronews, s katerim smo sklenili okvirni sporazum. Ponavadi imamo seveda tudi javno naročilo, celotne preglede in potem izbiro najbolj ugodnejšega ponudnika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 vzme, ima komisija njih tudi temeljito proučiti, seveda v naših zaključkih smo to deloma tudi proučili. Finančna podpora. ponavlja. Za nas pa je vprašanje, ali smo zadovoljni s kakovostjo teh storitev. In zato moramo imeti sistem spremljanja in nadzora. Lahko bi seveda izboljšali sam sistem nadzora in spremljanja. In na takšen način bi lahko res tudi dejansko odgovorili na vaše vprašanje. Petra, izvoli. Hvala za besedo. Hočem se navezati na zadnje vprašanje. Hvala tudi za predstavitev poročila. Tako je, omenili ste strukturo lastništva, ki je bila problematična in ki se je v zadnjih letih občutno spremenila. In ta proračunska vrstica dejansko financira kanal Euronews. Mi smo se recimo tudi borili za to, da bi financirali iz te proračunske vrstice še ostale kanale, kot so Internet Plus. Zato popolnoma razumem, kaj je prej dejala Monika Holmajer. Tudi mene zanima, ali lahko financiramo neko zasebno podjetje v določeni državi članici kajti to je neka subvencija, po mojem mnenju. Zdi se mi, da smo morda malo protislovni in neskladni z našim ravnanjem, z našo finančno podporo, kar zadeva podelitev državne pomoči. Moramo biti veliko bolj prividni. Je pa res, in to je dejstvo, da lahko posamezni generalni direktorati za kanalom Euronews sklenejo ločene pogodbe in vse med sabo ni usklajeno. In seveda, ko se ti zneski seštejejo, potem pridemo do tega kromozanskega zneska 24 milijonov evrov letno. Potem pa me tudi zanima, kdo pravzaprav določa vsebino samega kanala, recimo generalni direktorat za notranji trg ali potem samo ta generalni direktorat določa vsebino predvajanja. To je za mene tudi malo problematično. Moram pa tudi povedati, da sploh nimamo pregleda nad tem, kdo je naše občinstvo, kdo nas gleda, kje imamo kvote, kje imamo številke. To bi morali dobiti, kajti na takšen način bi potem tudi mi lahko bolje razumeli celotno delovanje in ali so naloge tudi izpolnjene. Se pravi, imamo dva problema: tehnična razpoložljivost in drugo vprašanje, ali naši državljani kanal Euronews dejansko gledajo in poslušajo, kajti če ni kakovosten, potem uh, si ga ljudje tudi nočejo ogledati. Zato res potrebujemo določene meritve. Spravi tehnično razpoložljivost in tudi kakovostno dejansko gledanost. Hvala za besedo. Lahko se seveda strinjam z tem, kar ste dejali na splošno vsaj. Ampak moramo si vedno zastaviti vprašanje splošnega javnega interesa. Podpora je sedaj temeljila na tej premisi. Kanal Euronews zagotavlja storitve javnega splošnega interesa. Na to vprašanje je treba odgovoriti, potem pa tudi na to, ali obstajajo boljše poti, da dosežemo ta cilj. Glede lasništva oziroma gledanosti, tega ne moremo merati. To bi bilo zelo drago. Izmeriti gledanost kanala Euronews, ta študija bi bila res draga. Morda bi celo dosegla znesek celotne proračunske vrstice. Tako da moramo pač se zanašati na okvirne ocene. To so tudi počeli revizori in so to tudi izpostavili, da podatki o gledanosti so težko dosegljivi. Je pa sedaj malo overen kanal Euronews, ker pač so se države članice odločile, da mu ne podelijo status ponudnika javnih storitev. Kajti takšni kanali bi bili potem deležni tudi javne podpore. Dobro, kanal Euronews je ne prijema, prijema pa podporo Evropske unije, pa še dobiva finančne prilive iz naslova oglaševanja in reklam. Ko smo se pogovarjali z vodstvom kanala, smo jih tudi prosili, naj poveča delež financiranja iz naslova oglaševanja, tako da bo bolj samozadosten in neodvisten. Ampak seveda vsi vemo, da je ena tretjina vseh finančnih sredstev evropske narave. Najlepša hvala, gospa Fara. Prezident, merci. Hvala, predsednica. Hvala lepa, gospod. Ta predstavitev je prišla v pravem času, kajti sedaj govorimo ravno o proračunu. Tukaj bi omenila dve pomembne točke. Kot prvo, potrebujemo eh, širši evropski medij, ki bo lahko predstavljajo informacije EU po celotni Evropi in po celotni evropski celini. In še nekaj, bi omenila še povezavo med Euronews in pa uh, komisijo, ampak tukaj ni zadosti nadzora, ni jasnosti pri nadzoru. Kako je s tem mandatom javne službe? To me zanima. Pravite, uh, imamo torej, za Euronews vlogo javne službe, ampak nima pravega mandata. Um, to mora biti pomemben kriterij uh, za Euronews ali pa za kakšno drugo televizijsko hišo, torej ta mandat. Potem pa še računski vidik. Ta vrstica zelo vpliva na um, multimedijska področja našega proračuna, zato je treba to zelo skrbno spremljati. Kot rečeno, ta vrstica, proračunska vrstica je bila sproščena zato, da bi izpolnili določene zahteve, eh, tudi glede prevajanja, tudi prevajanje potem zelo vpliva na porabo sredstev, ampak se pa ne spremlja, kako se porabljajo ta sredstva v praksi. Euronews gotovo ni popoln akter, gotovo ne, ampak vseeno imamo na voljo določene informacije, ki ste jih tudi predstavili v svojem poročilu in mislim, da vendarle obstaja novinarska neodvisnost in pa tudi dobro uredništvo. Tudi to je treba vse skozi spremljati. In gospa uh, eh, Kovavert, uh, eh, Petra je tudi omenila to uh, problem. Prepotrebujemo torej, čim boljše revizije, čim boljši pregled, tako da vemo, kakšna situacija z evropskimi mediji. Eh, da bomo potem videli, ali je smiselno nadaljevati s to partnersko pogodbo z Euronewsom ali ne. Mene zanima, kaj o tem meni komisija in kaj bi lahko še izboljšali v tem odnosu, ko gre za smotrnost in učinkovitost, pa tudi za to, če bi lahko našli alternativne eh, možnosti, če bi torej prekinili to pogodbo. Hvala. Yes, da, najlepša hvala za to zastavljeno vprašanje. če se vrnemo na začetek mandata trenutne komisije, lahko vidimo, da so se takrat odločili, da še okrepijo odnos z Euronewsom. To je bila tudi ena od prednostnih nalog odgovorne komisije. Če se zdaj navežem še na vprašanje učinkovitosti občinstva oziroma gledanosti. Moram spomniti na to, da je Euronews izboljšal svoj poslovni model. V preteklosti se je eno, en sklop novic predvajal v različnih jezikih, sedaj pa Euronews vsebine bolj prilagaja posameznim občinstvom pripravi ločene novice o določeni temi v različnih jezikih. Tako so novice oziroma vsebine bolj prilagojene. Prilagojene so in upoštevajo informacije, ki so relevantne za tisto področje, kjer se predvaja ta program. Tako se lahko okrepi gledanost ali je ta ukrep pomagal ali ne. Morda nam tukaj lahko priskočijo na pomoč kolegi iz komisije in oni odgovorijo na to. Mi nismo našli konkretne povezave med operativnim delovanjem Euronewsa in njihovo uspešnostjo ter med letno finančno odločbo najprej je treba okrepiti to povezavo. In potem bomo imeli na voljo tudi več informacij, na podlagi katerih boste lahko preučili, ali je upravičeno podpisati takšen partnerski sporazum ali ne. Hallo, Sie hatten sich gemeldet, Frau Jenbo? Ali ste se javili? Izvolite, gospa Frembo. Merci. Uh, alors, moi, du coup, avec... Hvala. No, sedaj prihajamo k koncu in se pridružujem kolegici Frans. Uh, eh, imam pa še nekaj drugih pripomb. Prebrala sem ta dokument uh, in mislim, da se težave pojavljajo pri Euronews in pa tudi komisiji. Kot pravimo francoščine, torej, um, um, ko vržeš eh, ven umazano vodo, ne smeš torej, vreči ven tudi dojenčka, torej uh, dati ven dobre stvari s slabimi. Uh, mislim, da moramo hraniti um, dobre stvari. Potem je tukaj še uh, vprašanje naložb uh, izven Evropske unije. Komisija je celo spodbujala Euronews, da um, najde druge vlagatelje, zato se lahko vprašamo, ali je bilo to zakonsko urejeno ali ne, ali so to formalno zahtevali, ali so rekli, da morajo biti vlagatelji evropski ali pa so lahko tudi iz, eh, od zunaj, izmed Evrope. Mislim, da eh, če bi imeli torej vlagatelja zunaj Evrope, lahko to tudi plus, ker bi imeli potem več eh, mednarodnega občinstva, več ljudi izven EU bi potem gledalo um, to mrežo. Um, Več kot pa, če je bila to samo izključno evropska mreža. Pa še nekaj, nekoliko presenečen sem bila, ko sem slišala, da uh, smo prej vsi dejali, da smo spostali določene mehanizme za nadzor, ampak da ta nadzor ni bil strezno upravljen potem v praksi. Zato me res zanima, zakaj ta nadzor ni bil upravljen, če so mehanizmi obstali. Potem smo tudi slišali, da bi umaknili del eh, naložbe, tako da bi prišli na Euronet. Uh, namesto tega. In gledajte, nekaj se moramo naučiti od tega, um, od tudi česar komisija ni napravila in pa česar Euronews ni napravil. Torej, moramo se nekaj naučiti iz celotne zgodbe. Hvala. Ja, dan, uh, Gospa Anderson je sedaj na vrsti. Moram pa tudi povedati, da seveda dajem besedo glede na uh, velikost politične skupine. Zato so zeleni na četrtem mestu. Gospa Anderson, da bo vam vse razumljivo. Äh, Hvala za besedo. Kanal Euronews ni brez problemov. Omenili ste tudi, da potrebujemo temeljito analizo, ampak to prepuščamo odboru za proračunski nadzor. Hočem pa povedati, da iz kulturnega zornega kota je kanal Euronews kanal, ki pravzaprav manipulira z javnim mnenjem. Lahko recimo uh, sedaj tudi preberem določene člene okvirnega sporazuma. Ti pravijo, da mora kanal Euronews pravzaprav obveščati državljane o politike Evropske unije in mora govoriti tudi o problemih nacionalne in regionalne politike Evropske unije. To pa je z drugimi besedami pogodbeno poročanje. Ni pa nujno, da seveda govorite tudi o kakovostnem novinarstvu, o redakcijski novinarstvu ki kulturi, če pa je vse pogodbeno urejeno, kako bo potem vse to nepristransko. Moram pa tudi povedati, da ima kanal tudi pogodbe z osmimi generalnimi direktorati za še bolj temeljito obveščanje brez nadzora strani komisije. To je tudi problematično. Problematična je tudi struktura lasništva, samo 50 odstotkov je v evropski roki. Ampak Evropska komisija pravzaprav daja Euronewsu eh, 38 odstotkov vseh njegovih finančnih virov. In sedaj namerava komisija ta delež celo povečati. Evropska komisija je že priznala, da ima kanal Euronews monopolni prevladojoči položaj na samem trgu. Vse to pa privede do zelo jasnega zaključka. Evropska komisija ne sme podpirati kanala Euronews z denarjem evropskih davkoplačevalcev. Imam pa vprašanje, kdaj bo komisija pravzaprav uh, začela opravljati temeljiti pregled povezave finančnih prilivov med kanalom in komisijo, ali bo to tudi storilo Evropsko računsko sodišče. Potem smo dobili tudi vprašanje glede gledanosti kanala Euronews, recimo če si pogledamo Brexit, kanal Euronews je na svojem kanalu YouTube danes zjutraj ob šestih dobil več kot šest tisoč obiskov. Ja, res ne vem, zakaj komisija sploh podpira še ta kanal. Gospod Kozlovs. Well, thank you. I think uh hvala. Vaši komentarji, pa tudi prejšnji komentarji, ki smo jih slišali, so bolj splošne narave. Povedali ste, kakšno je vaše stališče na podlagi informacij, ki smo vam jih posredovali, pa tudi na podlagi drugih informacij, ki ste jih pridobili. Mi smo na to pogledali z vidika tega, da obstaja takšno razmerje. Evropski proračun zagotavlja financiranje Euronewsu. Mi pa smo želeli zagotoviti informacije glede tega, ali smo zadovoljni s tem, kako se spremlja to razmerje in kako poteka poročanje. Kakšen bi lahko bil prvi korak? Seveda prvi korak je to, da se pogleda, kako je mogoče to razmerje izboljšati. Kot predstavnik računskega sodišča lahko o tem povem samo to. Hvala. Pa še čisto na koncu bom dala besedo še za njemu koordinatorju, gospod Jurek. Lep pozdrav sem. Najprej bi rad povedal, da sem prebral vaše poročilo. Na deveti strani, na primer, omenjate observatorij iz Pavije. Gre za neodvisen inštitut za analiziranje medijev množičnega obveščanja. Tukaj piše, da se Euronews zauzema za pravičnost, nepristranskost in da niso bili zaznani primeri, ko bi bila spodkopana uredniška neodvisnost. Tukaj pravzaprav piše, da z novinarskega stališča Euronews dela dobro. Potem pa se mi zdi zelo pomembno še nekaj. Pomembno je, da se ne posega v prevajanje novic v druge jezika. Nujno je, da se zagotavlja, da so te novice na voljo tudi drugim jezikovnim skupinam. Euronews ni le informativni program, pomaga celotnemu evropskemu prostoru. Euronews je drugačen od CNN-a, naprimer. Ta program je drugačen. V poročilu tudi piše, da obstajajo določene pomakljivosti in težave in tega zaenkrat ne morem komentirati. Ampak rad bi, da bi se Euronews odzval na to poročilo. Zanima me, ali veste, kako so se pri Euronewsu odzvali na to poročilo? Res me zanima, kakšno je njihovo stališče. Rad bi, da bi tukaj pri nas predstavili svoje argumente. Z novinarskega vidika in z novinarskih standardov očitno ne gre tako slabo. Hvala. Ja, uh, okay. Hvala za to vprašanje. No, se ni šlo za neko direktno vprašanje za predstavnika računskega sodišča, ampak za neko mnenje, tako da bomo vsi bolje razumeli to razpravo. Besedo bom dala potem tudi komisiji. Seveda, današnji namen ni, da se pogovarjamo s predstavniki kanala Euronews, ampak da proučimo pregled računskega sodišča in tudi prisluhnimo komisiji. Je pa res, da se bomo o tem še pogovarjali v naslednjih mesecih, zlasti, ko bomo imeli razprave v večletnem finančnem okviru in posameznih proračunskih vrsticah. Je pa res, da se mora komisija temeljito pregledati tudi program kanala Euronews. Pogovarjali smo se tudi o različnih neodvisnih pogodbah generalnih direktoratov znotraj Evropske komisije. Treba seveda zagotoviti preglednost in neodvisnost. Mislim, da komisija nima neposrednega vpliva na vsebino, uh, kanala Euronews, ampak to tudi ni vprašanje, ki ga naslavljamo danes. Danes se pogovarjamo o sistemu nadzora in spremljanja, ali imamo ustrezne preglede. Poleg tega pa smo si tudi pogledali pomankljivosti takšnih pregledov in kako lahko te pomankljivosti tudi odpravimo. Danes se moramo dejansko osredotočiti na tiste vprašanja, ki ki jih tudi naslavlja sam hiter pregled. Glede zaključkov in priporočil, pa lahko samo povem, da potrebujemo še dodatne razprave. Imam pa še eno vprašanje v zvezi z mehanizmom nadzora, kako poteka poročanje in obveščanje med kanalom in komisijo ali komisija na tem področju sploh kaj počne oziroma ne počne dovolj, kakšne so naloge komisije na tem področju, zlasti glede okvirnega sporazuma z kanalom Euronews. Res me zanima, kako vse deluje. Oziroma ali komisija tudi proučuje ustrezno izvajanje tega okvirnega sporazuma? To je še moje vprašanje za našega gosta, podala pa bi še naslednji komentar. Preden zaključimo s to razpravo. Pomembno je, da tudi Evropska unija predvaja informacije o Evropski uniji ne samo iz nacionalnega zornega kota, ampak tudi iz evropskega zornega kota.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 Thank you, uh, thank you, madam chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ugotovili smo, da imamo v okvirnem partnerskem sporazumu nabor kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. Euronews potem redno poroča o tem komisiji. Po našem mnenju sistem obveščanja med komisijo in Euronewsom deluje dobro. Kakšne pa so pomankljivosti? Težave se pojavijo pri tem, kako komisija uporablja te informacije, ki jih pridobi pri odločitvah o letnem financiranju. torej gre za to, kako se te informacije, ki jih Euronews posreduje, uporabi, kako se jih oceni in uporabi pri nadaljem odločanju. Mislim, da bi tukaj potrebovali dodatne informacije komisije. In tukaj bi morda morala komisija ta postopek izboljšati. Potem vprašanje uredniške neodvisnosti. Eden od rezultatov našega poročila temelji tudi na več poročilih observatorija iz Pavije. Ta observatorij ni zaznal nobenih kršitev uredniške neodvisnosti. Ta poročila je sicer financiral Euronews sam to samo po sebi ne pomeni, da ta poročila in te analize niso tako verodostojne. Ampak morda bi ta postopek lahko izboljšali, tako da bi, na primer, te študije naročila komisija. Tako bi bile morda same študije bolj neodvisne. Hvala. Najlepša hvala. Imam še tri vprašanja za vas. Prosim, tri govornike še imam, gospod Furlas, gospa Kamara Ives, pa še enega govornika imamo. Najlepša hvala. Hvala za podano predstavitev. Strinjam se s tem, da ne smemo metati vsega v isti koš, ampak mislim, da danes tukaj nismo slišali veliko pozitivnega. Govorili ste o tem, da ta postopek ni ustrezen. Sam sem nov član tega parlamenta. In sicer pozdravljam Euronews, ampak ne moremo jih nadzirati. Sam sem novinar in spoštujem svojo neodvisnost. Ampak vi ste pravzaprav rekli, da Euronews dela v, za cilje Evropske unije oziroma služi evropskim namenom. Mi pa moramo spoštovati stališča držav članic. Euronews, na primer, pogosto ne zazame pravega stališča, ko se govori naprimer, o okupiranem Cipru. Euronews je zasebni, privatni organ. Po mojem mnenju to ni ustrezen odgovor, to bi morali še preučiti. Ja, dank. Eh, was mir noch... Hvala za besedo. Mislim, da je treba pri komisiji vzpostaviti tudi določen avtomatizem, oziroma ta avtomatizem že obstaja in treba ga je preveriti. Avtomatizem glede podeljevanja sredstev kanalu Euronews, glede oziroma ne glede na to, o čem Euronews poroča. me pa zanima, ali nimamo morda na trgu boljših ponudb in ponudnikov, ki bi v evropskem interesu bolje poročali, kakor Euronews. Deutsche Welle, recimo, v sodelovanju z France Media Mond na Facebooku je uh, ta kanal trikrat bolj gledan kot pa Euronews. Sveda za nas je pomembno, da obveščamo na najbolj učinkovit način z različnimi mediji. Hvala, Petra, gospod Ninas. Mislim, da je neodvisnost nujna. Potrebujemo neodvisno novinarstvo. Ne moremo pravzaprav vedno pustiti, da komisija narekuje kanalu Euronews vsebino poročanja. Imam pa še drugo vprašanje glede samega nakupa 75 odstotkov samega deleža. Kako se je to sploh storilo? sedaj pravite, da kanal ni več zaseben oziroma da se je lasniška struktura spremenila. Poleg tega pa se moramo vprašati tudi o tem, ali je Euronews sploh še sodoben kanal, glede na obveščanje in poročanje. Recimo, v Nemčiji smo razmišljali tudi o tem, da bi imeli evropski sistem predvajanja na YouTubu. Zelo pomembno je, da dosežemo večjo gledanost in zanima me, ali bi lahko morda nazaj kupili ta delež kanala Euronews. Sedaj pa bom dala besedo še gostu, potem pa še komisiji. Hvala za ta vprašanja. V dokumentu smo opisali, kako se je spremenila lastniška struktura Euronewsa. Na začetku je bil Euronews v celoti v lasti evropskih javnih radiotelevizijskih postaj. Na neki točki in razlogov za to ne poznamo, ampak na neki točki javni evropski ponudniki niso bili več tako zainteresirani za to, da bi vlagali v Euronews. Če je komisija želela ohraniti Euronews, ki dela v dobro splošnega interesa evropske javnosti, je bilo treba poiskati zasebne vlagatelje tako je to potekalo. Najprej je bilo tukaj podjetje MGN iz Luksemburga, gre za podjetje, ki ga financira Egipčan. Na začetku je to podjetje kupilo delež Euronewsa. In vsako novo podjetje je prineslo kaj novega k Euronewsu. Kaj se je spremenilo s prihodom NBC-ja? predvsem digitalizacija v nekaterih jezikih. Tako je postal ta angliški informativni kanal bistveno bolj, bistveno bolj raznolik, z več novinarji in z več vsebinami. Zasebni vlagatelji so pravzaprav izboljšali poslovni model Euronewsa in po mojem mnenju je zato Euronews postal bolj konkurenčen. Seveda pa to ni povezano z vprašanjem tega, ali naj bi to financirali sedaj ali ne. Dejstvo pa je, da je Euronews tako postal bolj konkurenčen. Menimo pa, oziroma glavno vprašanje je, ali se lahko ta javni interes najbolje zasleduje s pomočjo Euronews ali kako drugače? Šteljeno. Hvala. Rada bi pozdravila še predstavnika komisije, ki bo še nekaj povedal o tej povezavi z Euronewsom. Izvolite, gospod. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem. Slišali smo veliko različnih komentarjev. Na začetku bi rad pojasnil, kakšno je finančno razmerje med Evropsko komisijo in Euronewsom. Takšno razmerje se je začelo že leta triindevetdeset. Na začetku smo financirali nekaj, nekaj revij. Temu smo namenili od dva do tri milijone na leto, od leta tisoč deset naprej pa imamo tudi okvirni partnerski sporazum. In od leta 2012 naprej je komisija Euronewsu letno namenjala približno 18 milijonov na leto. Takšne so številke. Gospod Kozlov pa je na koncu izpostavil ključno vprašanje. Euronews je nastal kot skupno združeno podjetje več različnih evropskih ponudnikov. Ampak kaj se je zgodilo? Te osebe sčasoma niso bile več zainteresirane za to. Seveda imajo svoje kan kanale in zato se je zmanjšal tudi njihov finančni uložek v Euronews. Če je Euronews želel preživeti, je moral poiskati nove partnerje zunaj Evrope. To mora biti naše izhodišče. Gospod komisar Oettinger in gospa komisarka Gabriel nista imela naloge oziroma mandata, da iščeta nove rešitve. Ne, v okviru svojega mandata sta morala pomagati Euronewsu, da spremeni svoj poslovni model, ki bo primeren za digitalno dobo. To je po mojem mnenju zapisano tudi v poročilu. Na začetku poročilo piše, da je komisija pomagala Euronewsu, da je privabil nove partnerje, da je razvil nov poslovni model in da bolje uporablja digitalne tehnologije. To je bil glavni cilj, ki sta ga zasledovala tako komisarka Ettinger kot komisarka Gabriel. Vsak v svojem mandatu, seveda. Veliko smo slišali o nadzoru. Seveda, nič ni popolno, vedno je mogoče izboljšati nadzor. Ampak takšen nadzor in kontrole že obstajajo. Seveda bomo upoštevali vaša priporočila. Let, redno dobivamo poročila Euronews-a in nikoli ne bi zagotavljali sredstev, če ne bi spoštovali zahtev, ki so jasno opredeljene v okvirnem partnerskem sporazumu. Vsako drugo leto pa naročimo tudi zunanjo revizijo o uspešnosti. Vsako leto pa zagotovimo tudi finančno revizijo Euronews. Takšna revizija poteka vsako leto. Pomembno pa je omeniti še nekaj. Zadnja neodvisna revizija, ki jo je opravil Deloitte leta 2018, je pokazala, da je Euronews učinkovit pri svojem delu in da učinkovito zasleduje cilje poročanja o evropskih zadevah. To poročilo je tudi pokazalo, da se sredstva, ki jih zagotavlja komisija, dobro učinkovito uporabljeno, uporabljajo za doseganje teh ciljev. Ta študija ni pokazala kakšnih težav, naprimer pri transparentnosti ali odgovornosti pri uporabljanju sredstev. V študiji pa piše, da je treba bolje uskladiti uredniške zadeve. To poročilo tudi predlaga, da se vzpostavi mehanizem, ki bo komisijo bolj vključil v samo načrtovanje njihovega dela. Do sedaj smo pripravili akcijski načrt. Eden od namenov akcijskega načrta je tudi to, da bi organizirali sestanke med vsemi generalnimi direktorati, ki so povezani s tem kanalom. Nekateri del ki je namenjen revijam, predstavlja samo 3 milijone od 24 milijonov, ki se nasplošno zagotavljajo Euronewsu. S tem pa želimo zagotoviti, da bi se pri delu Euronewsa upoštevalo vse te cilje. Toliko glede tega, kaj je komisija naredila v povezavi s tem poročilom. V poročilu je bila postavljena pod vprašaj tudi uporaba stroškov, naprimer za nekatere jezike. Ugotovili smo, da naprimer arabski kanal ni najbolj stroškovno učinkovit. Ugotovili smo, kje so težave, zato smo sedaj ta kanal preoblikovali. Ta kanal je sedaj samo digitalen. In ta denar, ki smo ga s tem prihranili, smo premaknili v evropski kanal tako smo pravzaprav mi tudi odgovorni za to spremembo. To smo storili na podlagi poročila. Sedaj pa še vprašanje kontrol. Da, kontrole potekajo, ampak pravite, da niso dovolj sistematične. Zato smo sedaj vzpostavili nov standardni operativni postopek. Gre za dokument, ki sistematizira vse dejavnosti nadzora gre tako za spremljanje kot za finančni nadzor Euronewsa. V akcijskem načrtu, no, slišali smo tudi za observatorij iz Pavije, gre za neodvisen observatorij, ki ga sicer plačuje Euronews. Ampak observatorij preverja, ali Euronews deluje neodvisno ali ne. Do sedaj niso našli nobenih težav. Mi se bomo v prihodnih tednih tudi sestali s tem observatorijem in na podlagi teh sestankov se bomo odločili, ali potrebujemo še eno revizijo uredniške neodvisnosti Euronewsa ali ne. O tem bo komisija še odločala. Veliko smo slišali o uredništvu in neodvisnosti. Potem, ko je egipčanski poslovnik prevzel del Euronewsa, smo poskrbeli za to, da ima Euronews uredniški posvetovalni organ. Obenem mora Euronews vsako leto komisiji posredovati poročilo, v katerem razlaga, kako obravnavajo pritožbe in kako zagotavljajo uredniško neodvisnost. Tudi to preverjajo revizori. Seveda, lahko bi rekli, da bi bilo treba narediti kaj več in seveda smo pripravljeni to narediti, ampak ni res in to se mi zdi nekoliko žaljivo, če rečemo, da nimamo nobenih, nobenega nadzora nad uredniškimi dejavnostmi. Potem pa je tu še bolj pravno vprašanje v poročilu. Gre za pravno podlago. Tukaj lahko povem, da se ne strinjamo z mnenjem revizorjev. Drugi stavek člena 180 in točka C in F člena 95 iz finančne uredbe predstavlja ta pravno podlago za financiranje Euronewsa. Te določbe smo preučili na dolgo in široko in tukaj smo se posvetovali tudi s proračunskim oddelkom Evropske komisije. Pravniki pravijo, da je vse v redu in da lahko tudi v okviru nove finančne uredbe še naprej financiramo Euronews. Govorili ste tudi o računovodskem sistemu. Rekli ste, da njihov računovodski sistem ni dovolj analitičen, da bi lahko analizirali stroške na enoto, da ti niso usklajeni z realnimi aktualnimi stroški. Finančni revizori so tudi izpostavili to, ampak rekli so, da to dejstvo samo po sebi ne onemogoča tega, da bi izvajali revizijo. Seveda pa bi bilo dobro, če bi imeli bolj analitično uh, računovodstvo oziroma analitičen računovodski sistem. Stopili smo v stik s Euronewsom in obljubili so nam, da bodo s februarjem naslednje leto upeljali takšen analitičen računovodski sistem. In potem še vprašanje, koliko ljudi, kakšno občinstvo dosega Euronews, kakšna je sploh gledanost. 160 milijonov gospodinstev doseže Euronews znotraj Evropske unije. v 16 državah članicah 5,3 milijone oseb gleda Euronews. Takšni so podatki. Hvala. Vseeno me pa zanima, ali lahko dobimo tudi akcijski načrt, na katerega ste se toliko krat navezali, tako da bomo pač poznali vsebino. Pa še vprašanje za odbor za proračunski nadzor, zanima me, kaj so drugi zunani revizori dejali glede samega dela. Pa imam še eno vprašanje. Prišlo je do določenih sprememb v zadnjem času glede zahtev napram kanala Euronews. Vsi vemo, da se je v v zadnjih letih marsikaj spremenilo. Poročanje o evropskih zadevah sedaj poteka v različnih medijih, na spletu in to predstavlja neko veliko spremembo napram začetka. Se pravi, ali lahko sploh ustrajamo pri tem, da potrebujemo samo enotnega, enega ponudnika? Um, so dejansko tudi vprašanje glede akcijskega načrta. Oblikovali smo ga po reviziji, tako da bi se odzvali na priporočila revizije, tako da bi izboljšali obstoječi nadzor. In če želite, lahko to posredujem tudi vam, ehm, potem ko se vrnem v pisarno, bom poslal poročilo. Potem ta opazovalnica, da pa vi v naslednjih dneh ehm, bom navezal stik z njimi in potem bomo videli, ali bi bilo smiselno, da opravimo še eno dodatno neodvisno revizijo, ki bi jo financirala komisija, ne pa Euronews. No, seveda lahko to napravimo na vsak način, če ustrajate. Ampak gledajte, v zadnjih letih smo porabili veliko časa uh, skupaj z Euronewsom uh, na tem, da uh, ima javna radio, difuzijska hiša še vedno pomemben delež v Ironusu. Uh, eh, Ironus je neodvisen, um, to smo prepričani, nismo dobili nikakršnih vsebinskih pritožb proti temu, da je kdo postala pod vprašaj uh, neodvisnost Ironusa. In še nekaj. V mandatu smo videli politično odločitev in lahko torej si samo zapišem to, kar pravite, da bi nova komisija še enkrat pogledala, kaj lahko prenese trg. Hvala. Potem pa še vprašanje obema predsedujočima odboroma. Petra, potem pa Monika. Hvala za besedo. Se bom navezala na vprašanje predsedojoče glede ostalih ponudb v Evropi, ki temelijo na pilotnih projektih. Zanima me, ali komisija tudi razmišlja o tem in namerava s finančnimi sredstvi poskrbeti za več raznolikosti pri ponudnikih teh storitev poročanja o evropskih zadevah. Ali komisija konkretno razmišlja o tem? Tako, da bi res dosegli več raznolikosti predvajanja in podpore. Tako da bi komisija lahko finančno podprla več ponudnikov, na takšen način bi tudi povečali gledanost. Maja. Pa še Monika. Tudi moje vprašanje gre v to smer. Seveda mora kanal izvajati javne storitve, zanima pa me, ali res je smiselno, da vsa ta finančna sredstva namenimo samo enemu ponudniku. Res bi si želela, da nam računsko sodišče pove, ali je to mogoče, recimo, da ta kanal seveda odkupi določen delež za predvajanje. To je ena možnost, druga možnost pa je, da imamo več medijev, to poznamo iz Nemčije, pa tudi iz ostalih držav in te medije podpiramo finančno, uredniško, tako bi lahko imeli bolj raznoliko predvajanje o evropskih zadevah v Evropski uniji. Sedaj pa smo v zelo nenavadnem položaju, ki je tudi pravno gledano zelo problematično in to bomo tudi uh, upoštevali v našem odboru kont, kajti porazdelitev sredstev mora potekati pregledno, skladno. Moram tudi povedati, da smo imeli tudi številne razprave s komisijo o tem, da bi komisija podpirala še ostale ponudnike. Res imeli smo prav grenko bitko z uh, komisijo, da smo lahko uveljavili naše zahteve. Res moram povedati, da je ta pogodba res nenavadna, se ne gre za pogodbo o storitvah IT, ampak gre za ponudbo, ki mora tudi spoštovati medijsko neodvisnost, neodvisnost tiska in tudi svoboščine Evropske unije zato si moramo še enkrat pogledati vse te pravne vidike. Hvala. Ja, malo že zamujamo in z, uh, zato bom dala besedo še gospe Faran, čisto na koncu pa še našemu gostu in predstavniku komisije, kajti potem nas čaka še ena točka na dnevnem redu pred zasedanjem koordinatorjev très rapidement et au-delà du, du. Voilà, zelo na hitro, uh, izven teh ponudnikov. Uh, pravite, diversificirani akter. Glede, tukaj se lahko pojavijo tudi določena tvehanja, kajti pri medijih potrebujemo tudi neko moč, odločnost, tako da lahko zagotovimo um, ustrezno preblokovanje vsebine in tudi prevod. To bi rada um, omenila, um, kajti včasih mislim, da se preveč da na obliko, na drugi strani pa se premalo pozornosti posveča občinstvu in pa prenosu sporočila. E, e, Hvala za besedo, gospod Koslovs, potem pa še predstavnik komisije. Oh. Hvala. E, v imenu računskega sodišča bi se vsem rad zahvalil za to živahno razpravo. No, to živahnost v razpravi sem pričakoval vesel sem, da je ta naš pregled tudi prinesel um, nove razloge za razmislek za vas. In vesel sem, da se je komisija že začela odzivati in začela izboljševati trenutna razmerja in odnose. Trenutno um, partnerstvo se konča leta 2020, konec tega leta, in mislim, da imamo še zadosti časa, da se pogovorimo o naslednjih korakih. In zato sem pripravljen na še dodatne razprave v tem forumu ali pa tudi sveda kje druge. Yes, thank you. Um, something which is important. Hvala. Kot del akcijskega načrta, kar je pomembno, predvidevamo še eno revizijo leta 2020 eh, za vse medijske eh, akterje, multimedijske akterje, ne samo za Euronews. In tam potem, naprimer, eh, tudi gledamo na mreže ali pa novinare, ki so vezani na podatke in informacije. Pa tudi uh, sedaj ne čakamo samo na korake nove komisije. Uh, že vmes se srečujemo z zainteresiranimi stranmi, se zanimamo za evropske medijske hiše in se zanimamo za različne možnosti. Sedaj razmišljamo o alternativah in potem bomo videli, kaj je smiselno storiti in pa kakšen bo proračun, kakšne bi bili stroški tega, da bi uh, spremenili pristop pri Euronewsu ali pa da bi morda spremenili drugačen model Eh, torej da bi prišli do tega motila. Bomo še posredovali dodatne informacije v zvezi s tem. Hvala, sedaj bi se rada zahvalila vsem našemu gostu, tudi predstavnikom odbora za proračunski nadzor, pa tudi predstavniku komisije. Imeli smo zelo živahno in strokovno bez razpravo v naslednjih tednih bomo imeli še bolj poglobljeno razpravo z Moniko, pa bova seveda še sodelovali v naslednjih tednih in zagotovili povezavo med obema odporoma. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu ki zadeva delegirano uredbo komisije o dopolnitvi uredbe številka 1295 skozi 2013 z uvedbo dodatnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov uspešnosti. In sicer predstavitev delegiranega akta Evropske komisije o programu Ustvarjalna Evropa. Z nami je tudi predstavnik oziroma predstavniki komisije, da nam to predstavijo. Malo miru, prosim, če že morate zapustiti dvorano, potem prosim to storite ne preveč hrupno. Mi bi res želeli nadaljevati z delom. To velja za vse. In če se že morate pogovarjati, to počnite zunaj. Äh, die Mitglieder, die in der vergangenen Wahlperiode. Člani, ki ste bili z nami v zadnjem zakonodajnem sklicu parlamenta, se boste spomnili, da smo imeli poglobljene razprave o programu Ustvarjalna Evropa. Komisija je lani sprožila postopek za sprejetje delegiranega akta, ki je bil potem sprejet maja. Je pa res da ga zaradi evropskih volitev ni mogla posredovati parlamentu pred volitvami. 18. julija pa je to storila, ampak vem, da smo se potem odpravili na počitnice, ne vem, ali ste si ga potem pogledali. 18. septembra, to je pa časovni rok za vse ugovore, tako da se da je res skrajni čas, da si pogledamo ta delegirani akt na prvem zasedanju so se koordinatorji odbora KUL tudi odločili, da to točko vključimo na dnevni red in da imenujemo tudi poročevalce. Treba pa je tudi podaljšati časovni rok za ogovore, tako da bomo lahko omogočili tudi ustrezno glasovanje in razpravo o tem delegiranem aktu. Parlament ima sedaj 18. november dva meseca imamo več časa, da se posvetimo tej zadevi. Je pa res, da bomo imeli tudi notranji časovni rok za predložitev morebitnih ugovorov. Ne vem, ali se s tem strinjate. Če se ne, nam prosim pošljite tudi e-mail, meni pa tudi sekretarijatu in sicer v angleščini z naslovom Prošnja za zavrnitev. Do 12. septembra ob 12. pač morate to storiti, da se bomo lahko potem o tem pogovarjali in glasovali oktobra in se tudi držali uradnega časovnega roka, ki je 18. november. Komisiji bom dala sedaj na voljo 10 minut, da nam predstavi vsebino tega delegiranega akta. Potem pa ste na vrsti vi. Gospod Egado in gospod Dorson sta z nami tukaj v imenu komisije. Izvolite. Pozdravljeni, hvala lepa. Naj predstavim okvir našega dela pri ustvarjalni Evropi imamo pri pravni podlagi več kazalnikov, kar širok nabor, no pri omestni oceni pa lahko pregledamo program in smo ugotovili, da obstaja več omejitev pri trenutnih kazalnikih. Cilj uh, delegirane uredbe je to, da dopolnimo okvir, uh, da se dopolnijo kazalniki tako, da premagamo obstoječe omejitve. Obstaja notranji postopek, za pripravo delegiranih aktov. Eh, decembra 2018 smo opravili širšo razpravo strokovnjaki držav članic na podlagi prvega predloga Evropske komisije in sekretarjat odbora Kult je tudi sodeloval kot opazovalec na razpravi. Potem pa smo opravili še posvetovanje med službami v komisiji in tukaj uh, smo potem pripravili ta predlog kot rezultat vseh teh notranjih in pa zunanjih razprav. Nabor kazalnikov tu temelji na štirih eh, skupinah kazalnikov. To je v prvem členu delegirane uredbe. Prvi sklop eh, se nanaša na splošni cilj eh, programa in ponovadi gre tukaj za specifikacije že obstoječih kazalnikov iz trenutne pravne podlage. Potem drugi odstavek tu imamo pet specifičnih eh, objektivnih kazalnikov. To so specifikacije trenutnih kazalnikov. Prav tako imamo še kvalitativne kazalnike. Nasplošno pri točki 4. In pa še specifične um, kazalnike pred peto točk, točke. Potem pa naslednja skupina mediji. Uh, eh, Marti Dawson bo o tem bolj podrobno govoril poznaje za menoj. Uh, Potem pa še četrti sklop, eh, ta se prenaša samo na kulturo. Gre za specifični cilj kulture. Tu imamo še devet dodatnih specifičnih kazalnikov, ampak so zelo, zelo konkretni. In kot vidite, smo poskušali specifično zapisati kazalnike, specifične ukrepe. Eh, The... Tukaj je bilo ključno um, informacijski sistem skupaj s kolegi iz izvršne agencije smo dolgo časa govorili o tem, da bi zbirali podatke, um, tako da bi posredovali ustrezno spadelnico. Kar nekaj časa nam je vzelo, preden smo ugotovili, uh, kakšni so ti kazalniki. Um, ni ravno lahko vzpostaviti novih kazalnikov. In kmalo boste dobili tudi uh, prikaz uh, obstoječih in pa novih kazalnikov preko sporočila za, za spremljanje, ki ga bo komisija uh, vse skozi pripravljala. Uh, in ažurirala. Nagotovo bodo kolegi v naslednjih tednih eh, to poslali tudi tem odboru, eh, to poročilo za spremljanje za leto 2018. Lahko o tem povem še več, če imate vprašanje, ampak zaenkrat podajam besedo kolegu Martinu. Eh, Hvala, Žuao. Kot je povedal kolega, ti kazalniki so priložnost za to, da bolj jasno komuniciramo uh, in pa da predstavimo odlične rezultate ustvarjanja Evrope. Ko smo oblikovali te kazalnike, smo se predvsem osredotočili na to, da bi um, dali večji povdarek na delu programa in pa na spremljanju rezultatov. Preko teh kazalnikov smo poskušali uh, pregledati tri glavne razsežnosti. Kot prvo, bi radi izpostavili dvojni cilj kulturne razsežnosti in pa ekonomske konkurenčnosti audiovizualne, uh, eh, vizualne, audiovizualne industrije. Naprimer, ključni kazalnik za nas je to, da je um, program mednarodno priznan. Um, če mediji podpirajo te programe, se to potem tudi doseže. Svet um, je tukaj zelo konkurenčen in pomembno, da so dela eh, kulturno pomembna, pa tudi raznolika, kaj ti prihaja iz različnih držav po Evropske unije in Evrope. Eh, in obenem pomembno je, da so ta dela konkurenčna trgu. Kaj ti, če je nekaj priznano trgu, potem je to tudi bolj priznano nasplošno. Potem pa še en primer tega, kako želimo Eh, poučiti oboje, eh, diverziteto in konkurenčnost, enakost med spoloma. Eh, to je sedaj v spredju, sploh pri audiovizualni industriji v zadnjem času. Enakost med moškimi in ženskami je z Evropske unije seveda ključna vrednota. Podleg tega pa je tukaj pomemben vidik konkurenčnosti, kajti treba je pritegniti vse talente iz celotne družbe. In seveda ženske predstavljajo 50 odstotkov naše družbe, zato je jasno, da potrebujemo ustrezno zastopanost med spoloma. To je bila prioriteta um, komisije, uh, komisarke in komisarja, um, pristojna za to. In glede na širše trende, so bili mediji uspešni, um, torej na tem področju 50 odstotkov udeležencev na tem področju. Um, audiovizualne kulture, eh, so bile ženske. Torej, to je vse v redu in bomo to še v nadalje spremljali. Potem pa še nekaj, kar smo poskušali zajeti s kazalniki. Celotna vrednostna veriga industrije. Želimo torej usposabljanje, ustvarjanje, distribucijo dela. Celotna veriga je pomembna. Naši kazalniki vse te vidike upoštevajo. Prav tako smo pogledali različne načine, kako so dela na voljo za različne kanale, torej uh, kinematografi, pa tudi televizija, pa tudi seveda spletne platforme, vedno bolj tudi to in vse to pokrivamo v kazalnikih. In vsak člen verige je treba poročiti na različen način, potrebujemo različne podatke, zato smo zelo skrbno zbrali in pregledali podatke, za katere vemo, da lahko najdemo ustrezne vire podatkov za posamečno leto, tako da lahko primerjamo to po letih, po kriterijih, tako da lahko tudi predstavimo določene trende. In še nekaj za konec, še ena razsežnost, ki je tukaj pomembna pri naših kazalnikih, kvantitativni in uh, kvalitativni kazalniki, oboje. Uh, meri se občinstvo in pa držni delež evropskih del. To je zelo, zelo pomembno kot kvantitativni kazalnik, tako lahko ocenimo, um, kako um, učinkovita je naša audiovizualna industrija. Ovene pa vemo, da eh, ne moremo vsega kar meriti s številkami, ne moremo vsega prešteti. Ne, nekatere pomembne stvari lahko naprimer, tudi preverimo inovativnost, ali nekaj pomaga inovacijam ali ne. In tudi to pokrijemo z našimi kazalniki. Pa še nekaj, um, kot sem že dejal, kot bo doživljal. Um, ehm, te kazalnike smo že vključili v poročilo za spremljanje za leto 2018. To je bilo nedavno objavljeno tudi na spletu. In to poročilo za spremljanje kaže, da so ti kazalniki zelo koristni in vsebinski. Naprimer, audiovizualna industrija. Leta 2018 uh, eh, smo konkretno videli, kako zelo so mediji pomagali uh, pri čezmenem pretoku del. Več kot 400 uh, eh, novih filmskih projektov je bilo razvitih, to pomeni 25 odstotkov uh, Eh, evropske filmske eh, industrije na leto. Prav tako smo podpirali um, to, da je v um, kinematografi prišlo več kot 500 uh, eh, filmov čez um, različne meje. Če pogledamo, naprimer, uh, celoten trend, vidimo, da je se čezmeni pretok povišal in to pomeni pozitiven učinek. Um, teh medijev. Hvala. Thank you very much. Ich glaube, uh, I think Mrs. Bunting has a question for the. Hvala. Uh, imate vprašanje glede dokumentov? Gledajte, imate elektronske dokumente in vsi imate dostop do teh dokumentov pod uh, meeting documents uh, in pa e-komite, torej vsemi dokumenti um, in pa e-odbor. Herr Stadter,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 kazalniki so zelo pomembni, sploh kvantitativni kazalniki so zelo podrobni. Me pa zanima, eh, kaj mislite o kvalitativnih kazalnikih, kako boste ocenili evropsko dodano vrednost in pa kulturno raznolikost na tem področju. Prosim. Hvala. No, tukaj se znam. Komisija ima konkretne predloge eh, v dokumentu jih vidite. Imamo kvalitativne kazalnike pri členu 1, 2, 4. Torej pri tehnoloških inovacij in pa um, umetniških delih eh, imamo te kakovostne kazalnike. Tukaj moramo biti predvsej široki, kaj ti kvalitativni kazalnik je obratno kot um, količinski kazalnik seveda. In zato preko internih mehanizmov želimo ugotoviti kvalitativni kazalnik, kje so zgodbe o uspehu in um, kaj dejansko je ta zgodba o uspehu. Še nekaj bi rad podaril. Izbor programov je precej zahteven. Uh, financira se samo določen odstotek, uh, um, 60 odstotkov. In zaenkrat nismo imeli preveč težav pri tem, kaj so zgodbe o uspehu. Torej, vemo, um, kakšni so ti dobri kazalniki. Torej, prosim, uh, prosim, da še dopolnite. Ja, naj še dopolni kolega. Ta delegirani akt eh, in ti kazalniki se nanašajo na obstoječi program, ta se konča leta 2020. To je priporočilo iz umestne ocene iz leta 2017. Potem novi program pa bo upošteval nove prednosti, naloge in dejavnosti. In to bo potem pomenilo nov nabor kazalnikov. Eh, torej, to sta dva ločena projekta, prejšnji pa naslednji mandat. No, ampak vseeno, kvalitativne kazalnike sploh uporabljamo pri inovativnosti. Kar se tiče inovativnosti, tukaj imamo tri glavna področja: umetniška, poslovna in tehnološka inovativnost. Vse informacije, ki jih imamo na voljo, bomo uporabili uh, eh, in jih dali v poročilo o projektih. Bomo povedali, kakšni so rezultati projektov, tudi na področju inovativnosti, in potem tudi vodimo reden dialog z našimi zainteresiranimi stranmi pomemben vir informacij je tudi specializirani tisk, kjer lahko zberemo tudi najbolj pomembne analize, kar je tudi v bistvu dokazno gradivo za nas. Hvala. Hvala. Zdi se, da je to vse. Bom še sama zastavila eno vprašanje. Kvalitativni in kvantitativni kazalniki. zanima me, ali so tudi javno objavljeni, tako da tisti, ki pripravljajo projekte, razumejo, katera merila morajo upoštevati, da bodo izboljšali svoje projekte in s tem tudi okrepili dodano vrednost projekta. Ne vem, ali je to samo interno ali javno. Sankečina. Hvala, predsednica. To ni interni dokument. Um, in če ne bo govoril ali pa po ugovorih, smo se dogovorili, da bomo imeli še dopolnilne kazalnike s svetom in pa prometom. Delegirani akt bo potem javni dokument. Kriteriji so že določeni. Kot je povedal kolega, komisija pričakuje, da bo vsako leto objavila poročilo o spremljanju na podlagi vseh kazalnikov, teh, ki že obstajajo v pravni podlagi, in pa še novih, ki bodo še opredeljene z delegiranim aktom. Zbiramo podatke v več fazah, pri vlogah in zahtevkih, ko vlagatelji predstavijo cilje projektov, in potem tudi zbiramo podatke pri izvajanju in pa po zaključku projekta. Torej obstaja neka časovna vrzel med prvim zbiranjem podatkov, ko um, se začnejo uh, pri, prijavljati in potem še vem, dve, tri leta potem, um, ehm, torej, ko se projekt zaključi. In bistvo je celostnost podatkov, kajti včasih imamo nek namen um, pri projektu, potem rezultati pa so drugačne. Torej, vse skupaj potrebujemo kot kompleksni mehanizem. Uh, tako da se popravljajo mest tudi podatki, eh, potem ko se proračun zaključi. To je drugače kot pri kriterijih za nabor. Ti kriteriji so objavljeni in eh, prosilci vedo, kakšna so ta merila, vedo, kakšne so roki, potem kvantitativni in pa kvalitativni rezultati in pa nabor projektov, to ni eno in isto ampak uh, težko je vse razsojati ad hoc po posamečnih projektih. Ampak prosilci bodo v poročilu za spremljanje vedeli, kakšne um, so pomembne zahteve in um, kaj je najbolj bistveno pri programih, ter pa kakšni um, so ti dokazi in zakaj so pomembni. Hvala. Den... Imate še kakšno vprašanje glede same vsebine oziroma postopka? Ne, Rada bi se zahvalila obima gostoma. Oziroma imam še eno vprašanje. Se pravi, ampak rada bi komentirala postopek. Prosite zelo specifične pripombe v specifičnem aktu. No, v bistvu tudi kritiziran kult, ampak gledajte, tukaj na dnevnem redu um, je drugačen naslov kot pa naslov iz dokumentacije. Uh, Eh, v dokumentaciji govora o ustvarjanju Evrope v prvem odstavku, ampak ustvarjanje Evrope pa ni vključena v um, tekst eh, in v naslov dokumenta. Torej, nekateri nismo prinesli um, teh dokumentov s seboj. Sama sploh nisem vedela, da je bil ta dokument povezan s to razpravo. In zato um, v bistvu sploh ne vem, kaj ste govorili. Um, ne moremo ničemer um, govoriti, ker ta dokument, ki sem ga imela na voljo, ni bil isti. Torej, res prosim, da v prihodnosti sprintate nekaj kopij in jih vse prinesete. Ker Če je to tako zelo specifična razprava, potem bi bilo zelo koristno imeti um, tiskane različice. Č, um, lahko tudi sama na to natiskam, če želite že naprej, ampak prosim, da napišete torej dnevni red, eh, tako da bomo vedeli, o katerem dokumentu govorimo. In res se opročujem, sem delala pri ustvarjalnih industrijah, eh, v freelance sektorju, potem za majhne neodvisne družbe, potem za BBC. Um, govornica je bila prekinjena oziroma mikrofon se je izključil, se pravi, če imamo tromače. Um, to ni stvar komisije, to je vprašanje sekretarijata. Uh, eh, to je bilo poslano zraven pri delegiranem aktu, takšne standarde, sama to imam, zato ne vem, zakaj vse skupaj ni delovalo. Smo preverili vse to in torej to se ne bo ponovilo ponavadi vsi dobijo dokumente v um, e-committee, uh, je to vključeno in tako pač prihranimo, tako da ni vsega natiskanega, kot se je to zgodilo v preteklosti, kajti mislim, da ne želite dokumentov samo na sestankom, ampak že prej želite dokumente na internetu. Zato se to elektronsko pošle, uh, tudi sekretariat kult to pošle tudi v e-poštah, če dobijo te informacije. Uh, In zato torej moramo to preveriti. Eh, morda se je res zgodila napaka eh, pri razpošiljanju, ampak eh, sicer pa mm, res prosim, da vedno pogledate ehm, e-pošte sekretarata Kult z vsemi informacijami. Včasih to pride tudi med poletnimi počinicami, morda se je to tudi tokrat zgodilo in je kdo kaj spregledal. In uh, torej, bomo to preverili, se ne bo več ponovilo. Ima pa še nekaj pripomb o postopku. Eh, rok 12. september, ob 12. je rok eh, po e-pošti, eh, torej za predsednico in pa sekretarjata, pošljete pripombe v angleščini, prosim, če želite torej zavrniti ta delegirani akt, imate ugovor. Sicer pa bo to šlo skozi, bo sprejeto. Torej, 12. Eh, september 12 eh, je pa ura, če želite poslati ugovor. Hvala vam, sedaj pa še zadnja točka. Will... V ponedeljek 23. september bo naslednji sestanek ob 3. in potem še v torek 24. septembra od 9. pa do popovdne. Sedaj pa vsem želim lep teden in konec tedna. Če pa ste koordinatorji, pa ostanite tukaj. Uh, gospod Nina, se pravčujem, ker se oglašam. Gledajte, za kulturno stvarjalce želim predstaviti skupino. Uh, zato torej želim um, oblikovati to delo. Bom počakal. Can those make that chats and conversations outside who want Prosim, da se pogovarjate zunaj. Če torej ne boste tukaj kot kodratorji, oziroma boste šli ven. In prosim, vi pa uporabite mikrofon. Ja, kulturni stvarjalci, ta skupina se osredotoča na pravice delavcev v ustvarjalni industriji, prav tako pa zbiramo vse to, kar se dogaja pri ustvarjalni Evropi želimo to omejiti eh, skupino kulturne industrije, to je že skupina. In pogovarjal sem se s kolegom, ki vodi to omejitev skupino in pravi, da je prav, da imamo torej, um, obe plati pokriti. In torej, če se zanimate za to omejitev skupino, uh, se glasite pri meni, da se bomo o tem pogovorili. Bomo poslali tudi e-pošto popovdne, ampak sem pa najprej želel vprašati odbor kult o tem, kaj se dogaja. Hvala lepa za to pobudo. Torej prosim, če ste koordinatorji, ostanite um, in pošljite naprej.